Ja, Albanije o Albaniji in zdaj imamo tukaj predlog resolucije o evropskih integracijah eh, in Albanijo, o evropskem integracijskem procesu. Zdaj prosim gospoda Huntisa, da prevzame besedo in nakratko predstavi to poročilo oziroma predlog. Gospod Huntis, beseda je vaša. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη για αυτή την καθυστέρηση. Hvala lepa. Opravičujem se, ker sem nekoliko pozan. Moral sem se udeležiti seje drugega odbora in uh, sem se zmotil in sem mislil, da bo moja točka obravnavala kasneje, zato se opravičujem, da sem pozan. Povejte mi, koliko časa imam na voljo, da predstavim to resolucijo. I would say, you know, that uh, about uh, seven minutes. Recimo pet, sedem minut. Sem dovolj velikodušen. E, Hvala lepa. Naj povem, da je bila razprava o evropskem integracijskem procesu Albanije v našem odboru zelo aktualna. Danes smo razpravljali o situaciji v Albaniji s predstavnikom albanske vlade, s podpredsednikom vlade in zunanim ministrom. Tako da imamo že izpostavljen eh, most eh, in zdaj imamo priložnost eh, postavljanja vprašanj, komentiranja. Danes dopolne so že lahko spraševali ministra. Besedilo resolucije je pred vami. Seveda sem odprt za vse predloge in komentarje. Nasplošno lahko povem, da se e, strinjamo o vsebini. Če pa imate kakršne koli predloge za izboljšavo besedila, bom tega vesel. Da se najprej zahvalim vsem, ki so mi pripravili pri oblikovanju tega predloga, sploh sekretarijatu našega odmora za zunanje zadeve. Prav tako sem se eh, pogovoril z prisornimi ljudmi v ostalih eh, odvorih in v komisiji. Povezal sem se z albanskim veleposlaništvom, najbolj koristen pa je bil obisk eh, v Albaniji. Tam sem pridobil veliko informacij in ki sem jih lahko vključil v besedilo resolucije. Srečal sem se z predstavniki vseh političnih skupin, tudi z vladnimi predstavniki, torej se nisem srečal samo s policijo opozicijo in njenimi politiki, ampak vsemi, ki so zastopani v parlamentu. To bi želel podariti. Govoril sem tudi z pomembnimi ministri, pristojnimi za področja, tudi naše področje. Prav tako sem se srečal s predstavniki civilne družbe, s predstavniki sindikatov. Naprimer, srečal sem se z združenji, ki se borijo proti trgovanju z otroki. Srečal sem se z aktivisti, z člani Združenja za pravice Romov in Združenja za pravice žensk. Vsi ti sestanki so mi zelo pomagali. Določene težave izhajajo iz tega, da ima Albanija zelo šibko civilno družbo. Evropski parlament želi podpreti integracijski proces eh, držav na Zahodnem Balkanu. In menimo, da bo naša podpora spodbuda za te države, da še pospešijo svoje prizadevanja. Upamo, da bo ta proces pomagal eh, albanski državi, kot tudi socialnim silam v Albaniji, da se lotijo problem, problemov na področju demokratizacije. Vamo tudi, da bodo izboljšali življenjske pogoje za dansko prebivalstvo. Verjamem, da bo to pomagalo tudi izboljšati odnose z drugimi sosednjimi državami. Določene zadeve se nanašajo samo na Albanijo, ampak tudi druge države, zajmo korupcijo, pranje denarja. Naprimer, to ni nekaj, s čimer se mora ukvarjati samo Albanija, temveč tudi mnoge druge države. Reševanje teh eh, problemov bo seveda izboljšalo sodelovanje z državami v regiji. V določenih eh, primerjih se mi zdi naša dolžnost eh, kot Evropskega parlamenta, da pomagamo z svežnji pomoči, z ponujanjem znanja za reševanje tovrstnih eh, problemov. Eden od problemov, o katerih smo veliko govorili in ker skrbi vse, je položaj, ki se je spostavil po zadnjih volitvah. Govorim o volitvah junija 2009. Trenutno se Albanija znašla v slepi ulici in eh, ni videti poti ven. tukaj gre za spor med eh, vladno stranjo in opozicijo. Razlog pa je oziroma so dvomi v veljavnost volilnih izidov. Situacija se ne izboljšuje in ta problem je nekako ilustrativen za težave, ki se pojavljajo v samem sistemu Albanije, ki potrebuje, nujno potrebuje demokratizacijo. vse to hromi izvajanje potrebnih reform v Albaniji. Ne bom zelo odkrit glede nečesa. Kaj lahko Evropski parlament stori, kaj lahko na, naredi naš odbor in kaj lahko storijo druge institucije? To je vprašanje. Mislim, da nismo tukaj samo zato, da identificiramo problem in povemo, kaj je treba narediti. To albanski politični krogi ne bodo kar tako sprejeli. Če bomo dajali izjave v eni ali drugi smeri, lahko to prinese določene prednosti tej ali oni strani eh, v tem političnem boju. Tako da moramo najti rešitev, pot eh, iz eh, te slepe ulice, tako da bo lahko parlament opravil svoje delo. Zagotoviti moramo tudi, da se vzpostavi politični pluralizem, kajti v naslednjem letu prihajajo lokalne volitve in tukaj je zelo veliko dvomov, veliko negotovosti in trenutna situacija prav gotovo ne bo pomagala procesu demokratizacije in bo virala tudi lokalne volitve, ki bodo potekali naslednje leto. Nimam dovolj časa na voljo, da bi se spuščal podrobnosti, zato se bom osredotočil na tri osnovne zadeve. Prva so vizumi. Podpeti bi morali proces liberalizacije vizumskega režima, to pravi tudi moje poročilo. Komisija mora z novim predlogom rešiti problematiko liberalizacije vizumov. Moram pa eh, nekaj tudi priznati, Seveda moramo potrebiti liberalizacijo vizumov, ne smemo pa spregledati dveh zadev. Kaj se bo zgodilo, če imamo tako liberalizacijo? Ali drugače je povedano, kaj se bo zgodilo, če bomo dobili veliko Albancev, ki bodo prihajali v Evropsko unijo? In še nekaj. Ko bomo postavili tehnične temelje, kdo bo odgovoren za nadzor in kako bomo zagotovili eh, varstvo osebnih podatkov? Druga skupina komentarjev se osredotoča na pravice in institucije ter pravni okvir v Albaniji. Po mojem mnenju je bil dosežen velik napredek, veliko zakonov je bilo sprejetih, zdaj pa se je treba lotiti izvajanja teh dobrih zakonov. Parlament lahko to tudi podpre, lahko vam podam tudi primere, kako to storiti. Želimo si namreč eh, praktičnega izvajanja teh zakonov. Vem, da se mi čas iztekal. Naj podam še svoj tretji komentar glede gospodarskih zadev. Gospodarski, o gospodarskem položaju v Albaniji ta trenutek. Menim, da bi morali posodobiti naše informacije, mogoče so moje formulacije v resoluciji nekoliko ostre, vendar se je treba zavedati, da je imela Albanija visoko stopnjo gospodarske rasti kljub gospodarski krizi, pri čemer pa se postavlja vprašanje, ali ta gospodarska rast temelji na dejanskih številkah ali eh, so tukaj tudi razlogi za zaskrbljenost. Velik del albanskega gospodarstva temelji na eh, dohodke zunaj in investiciji iz drugih držav, Italije in Grčije. In prav Italija in Grčija se soočata s krizo, tako da ne vemo, ali bomo imeli enake investicijske tokove kot eh, doslej. Te investicije temeljijo na gradbenem sektorju, ki se trenutno nahaja v veliki krizi, hkrati pa prihaja do bistvenega zmanjšanja zasebnih eh, investicij v Albaniji, kar bi lahko pripeljalo do slabšega položaja. Sem pripravljen tudi svoje, os, svoje ostre stališča spremeniti, vendar pa trenutno zadeve izgledajo tako, da še vedno beležimo 3,3-odstotno gospodarsko rast. Ne povem še nekaj, kar je bilo omenjeno že danes do povdne in sicer gre za energijo in varstvo okolja. Pri energiji. Sana ne osmes pigez eh, energijas. Gre za varno skrbo z eh, energijo, pa tudi osvetočanje na uporabo mnoljivih virov energije, kjer se Srbija mora povezati z sosednjimi državami. To so zadeve, ki vplivajo na sosednje države. Naj omenim to, kar je povedala gospa Kopa. In sicer, da Albanija načrtuje ob grški meji zgraditi jedrsko elektrarno. In to postavlja vprašanje, a je jedrska energija alternativni vire energije, po mojem mnenju ne, ampak eh, o tem lahko prav tako razpravljamo. To sem želel povedati, vodili bomo razprave in potem bomo videli, kako lahko resolucijo izboljšamo, tako bomo dobili dobro rezultat. Zdaj pa vodja delegacije. Gospod Kukaj. To je seveda izhodišče za nadaljne razprave. Naj omenim neke zadev politike, politične zadeve in Evropska unija. Vsi vemo, da je najprej treba normalizirati politično situacijo v Albaniji. Zato moramo povdariti pomen tega dejstva, sploh pri evropskih ambicijah, kar zadeva Albanijo. Pomembno je povedati, da bi morali rešitev za ta problem najti na osnovi demokratičnih institucij in vse strani bi morali sprijeti. Odločitev bi bo sprijeta. Evropski parlament potrebuje stališče o tem in eh, mora sodi vse, kar je v njegovi moči, da pomaga razrešiti nastalo situacijo. Ko je gospod poročevalec pisal svoje poročilo, to še ni bilo znano, vendar pa bi morali to tudi omeniti v poročilo. In sicer, da je Albanija posredovala izpolnjen vprašalnik eh, glede prihodnega pristopa Evropske unije. To je zelo pomembna zadeva in eh, če je ne bomo omenili v poročilo, potem to poročilo ne bo popolno. poročevalca bi spodbudil, da spremeni odstavke 21 do 25, ki se ukvarjajo z gospodarsko situacijo. Tako kot so zapisani sedaj, eh, niso skladu z eh, realnimi okoliščinami, glede na to, da je Albanija revna država. se dobro obada z gospodarsko krizo, sploh v primerjavi z drugimi državami v regiji. Imeli so pozitivno eh, rast, ki so jo zabeležili v lanskem letu. Zato bi morali bolj ustrezno zapisati Eh, resnico v tem poročilu, kar zadeva gospodarsko situacijo. Poleg tega bi morali omeniti aktivno vlogo Albanije v regionalnem sodelovanju na Balkanu. Prav tako bi bilo treba omeniti, da so bili vizumi odpravljeni za druge države v regiji, naprimer Srbijo, in da bi to mora veljati tudi za Albanijo. Seveda se mora Albanija spopasti še z marsičem. Če se želi premakniti naprej v proces vključevanja Albanije v Evropsko unijo, vendar pa bi moralo to poročilo Albaniji ponuditi neko spodbudo brez da bi skrivali objektivna dejstva, ki jih je potrebno kritizirati. Hrati pa je treba omeniti tudi pozitivne dosežke države. Popolnoma se strinjam s poročevalcem, ko pravi, da je liberalizacija vizumskega režima nekaj, ker smo bili priča velikemu napredku in da bi morali spodbuditi komisijo, da pripravi ustrezne predloge v zelo kratkem času, tako da bomo lahko hitro delovali tudi v Evropskem parlamentu. S temi predlogi prav gotovo bo še kak predlog prišel, ki po mojem mnenju lahko dobili objektivno poročilo Albaniji. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod eh, Kukan, gospod Orispak. Hvala lepa poročevalcev. Moram pa povedati, da je to poročilo v primerjavi z zadnjim poročilom kolega Rovčka o Albaniji so razmerno negativno, če tudi je Albanija dosegla marsikaj, o čemer smo se pripirali več kot desetletje. Zato se mi ne zdi primerno, da se zadeve kar tako mimo grede sprememo, ne da bi upoštevali dejstva. Septembra smo v poročilo o širitvi komisije dobili bistveno bolj pozitiv eno sliko in zato nekoliko obžalujem, da je to vse skupaj opredeljeno zelo mimo grede in zadržano. Dejali ste, da se politični sistem izboljšuje in da k temu moramo prispevati. K temu ne bomo prispevali, če bomo vse zamovčali. Mislim, da je naša naloga, naloga, naša naloga, da povemo o trenutni opoziciji, tako kot smo prejšnji opoziciji povedali, da nemiri na ulicah niso ukrep, s katerim bi država prišla do demokracije. To je treba jasno povedati in pričakujem, da bo neka opozicija, ki je v parlamentu, ki je bila v ta namen eh, izvoljena, da se primerno tudi vede. In to je treba omeniti tudi v tem besedilu. Zapisati moramo, da je treba govoriti drug za drugim in tega, kar ne moremo rešiti v parlamentu, je treba rešiti na ustavnem sodišču ali pri kakšni mednarodni štanci in te zadeve je treba tam tudi predložiti. Točka štiri gre predaleč. Poročilo o ORIHR je jasno, ne morete govoriti o registraciji in tako naprej. Poročilo Urada za demokratične institucije in človekove pravice je jasen in eh, moramo ga pustiti v celoti, ne pa se spuščati v njegove podrobnosti. Tudi, če lahko nekaj o tem dejansko poveste. Tudi pri gospodarskih vprašanjih je treba biti bolj previden, kaj menite za 23, naprimer, eh, meni, da bi morala Albanija izbrati primerne gospodarske politike, ki bi zagotovile trajnostno gospodarsko rast, okoljsko zaščito in tako naprej. Kaj, kaj to pravzaprav pravi? Nič. Kakšni ukrepi so to? To nima nobene vsebine. In 24, v točki 24 govorite ponovno o izobraževanju, kot da je pri tem vse narobe. S tem spet eh, pozabljamo, kaj je Albanija storila na področju izobraževanja v zadnjem desetletju. Tukaj je dosega velik eh, napredek in to je treba ustrezno tudi zapisati. Zadeve je treba pač treba ločevati. In tukaj bom podala svoje predloge spremem v pisni obliki, bi pa vas eh, prosila, da ne začenjate vseh eh, teh odstavkov z negativnim, ampak da začnete s pozitivnim, potem pa zapišete to in to pa je še treba izboljšati. To bo tudi primerno eh, za spremljivost našega poročila. Upam, da sem da dovolj hitra. Hvala lepa, gospod Ravček. Hvala lepa. Ja, tudi sam bom hiter. Hvala gospodu Huntisu za poročilo. Tudi sam sem ga dobro in skrbno prebral. Načeloma je to lahko zelo dobro poročilo, ampak eh, kot smo že slišali od kolegov, ga je treba še nekoliko izboljšati. Popolnoma se strinjam z Doris Pak, da zato, da bi spodbudili reforme. Ne samo politično, ampak tudi spodbudili prebivalstvo bi morali začeti pozitivno, začeti bi morali z govorjenjem o napredku. V zadnjih 3-4 letih smo dosegli velike napredke, veliko dosežkov je bilo zabeležiti. Potem pa začnemo s kritiko. Tudi, če si pogledamo politično situacijo v tretjem odstavku. Dejstvo je, da ima Albanija politično krizo, ne moram pogovoriti o institucionalni krizi, kajti parlament deluje kljub bojkotu opozicije. In sprejeli so 150 ali 152 zakonov, skratka več kot v zadnjem mandatnem obdobju. In te, tega se moramo tudi zavedati, ker zadeva politično situacijo. To sem omenil že danes zapovdne. Se moramo držati načel v parlamentarni demokraciji, je jedro sistema parlament. Ne glede na to, ali nam je rezultat volitev všeč ali ne, morajo vse politične stranke to sprejeti. Če se ne strinjajo, če je tukaj občutek nepravičnosti, morajo politične stranke o tem govoriti, zadevo rešiti med sabo, morajo spostaviti ustrezne komisije, ustrezne odbore in to rešiti v parlamentu. Poročevalec je omenil, da se mu zdi pomemben tudi pravni okvir, ne samo sprejeti zakoni, ampak tudi izvajanje teh zakonov. To je seveda zelo dober uh, pristop. Ne bom opisoval vsakega posameznega odstavka, to bi imel celo preveč časa. Danes zapodne sem že postavil nekaj vprašanj, kar zadeva gospodarsko situacijo, gospodarsko rast in pri teh odstavkih 22, 23, 24, tu bo treba zadeve zapisati bolj specifično. Kot smo že rekli, je bila Albanija poleg Polske edina država v Evropi, ki je zabeležila gospodarsko rast. država prihaja od začetka in potrebuje stabilno in trajno gospodarsko rast. To je treba tudi ustrezno zapisati v naših eh, predlogih sprememb. Omenjali ste regionalno sodelovanje, ki je zelo pomembno in tukaj prav tako moramo priznati pozitivno vlogo, ki jo igra Albanija v tej nestabilni regiji. Albanija se tukaj obnaša zelo odgovorno in to jim moramo ustrezno priznati in tudi spodbuditi državo, da bo to vlogo odigrala tudi v prihodnosti. To pomeni, okrepiti moramo regionalno sodelovanje, vključno z gospodarskim sodelovanjem, če si pogledamo novo cefto, če si pogledamo gospodarske statistike, vidimo, da imamo zelo malo trgovinske izmenjave med državami v regiji. Albanija bi tukaj lahko odigrala večjo vlogo. Energy has been mentioned. I think that would be very prematurely. Mislim, da je še prezgodaj danes eh, govoriti o jedrski energiji in gradni elektrarne. Ta odločitev še ni bila sprejeta. Ne moremo zdaj govoriti o tem in eh, državi prepovedovati eh, uporabo energije, kakršne koli je že, vključno z jedrsko. Tega ne počenjamo. Uh, znotraj Evropske unije in tega ne moremo zahtevati od neke države, ki sploh še ni članica Evropske unije. Ne morem predpisovati, kakšne politike bo na tem področju razvijala. In seveda bomo pripravili ustrezne pisne predloge sprememb, ki jih bomo o priložnosti predstavili. 5. maj opovdne je rok za vložitev predlogov sprememb. Gospa Sargentini. Um, the... Hvala. Včeraj smo v odboru Libe, kjer sem pročeval v senci za liberalizacijo vizumov z Albanijo in Bosno, smo vodili to razpravo. Danes dopoledne smo govorili z zunanjim ministrom Albanije. Prejšnji teden ali pred 14 dnevi smo imeli ministra za notranje zadeve v Evropskem parlamentu. Ko sem obema ministroma prisluhnila, oziroma če bi poročevalec prisluhnil obema, potem bi lahko pripravil eh, dobro poročilo in to ni pretežko. Eh, dejali ste, da ste bili preostri, mislim, da ne. Če poslušamo albanske ministre, si želijo ministri jasno sporočilo, že, vemo, kaj hočejo, želijo si najprej liberalizacijo pri vizumih. Če sem prav razumela, bo komisija začela z postopkom, tako da bi do tega prišli do septembra, seveda na osnovi mnenja parlamenta in eh, sveta. Najprej liberalizacija na področju vizumov in potem nekje v prihodnosti članstvo. In če država želi postati članica, mora razumeti, kaj to pomeni in si prizadevati to tudi doseči. Albanija, koliko vem, si prizadeva za to. Ne smemo nekako si izogibati jasnim besedam in jim točno povedati, zakaj tukaj gre. Največja opozicijska stranka ne želi sodelovati pri delu parlamenta in to je resna težava. za ohranjanje te demokracije in za zaščito varstvo te demokracije, tako da upam, da se bo to tudi spremenilo. Že sedaj prizadevanje za liberalizacijo vizumov pomaga tudi nam v Evropski uniji, se se izboljšujejo razmere, kar eh, zadeva trgovanje z. Eh, belim blagom, z ljudmi, pri organiziranjem kriminalo. Mislim, da Albanija tukaj še ni dosegla vsega, kar lahko in da se mora še naprej prisadevati, ampak nekaj so že naredili. Kar pa zadeva varstvo okolja in uporabo jedrske energije, seveda ne moremo neki potencijalni državi članici in državni članici, kaj sme in čisto ne sme graditi. Se pa strinjam z poročevalcem, da tukaj ne gre za trajnostno energijo, ne gre za obnovljivi vir energije in še vedno gre za nevarno obliko energije. Zato ne bi spodbujala to uporabe to vrstne energije, ampak bi spodbujala uporabo obnovljivih virov energije za Albanijo. Zeleni bodo pripravili svoje predloge sprememb, ki bodo upoštevali tudi to točko. In to bi bilo zaenkrat tudi vse. Hvala lepa. Hvala lepa. Dan misli Salavrakoš. Dank u wel, eh, voorzitter. Madliner. De rapporteur voor uw uh, rapportage. En zoals mevrouw Sargentini. poročevalcu za poročilo. Kot je gospod Sargentini že povedala, da je, so zadeve tudi pozitivne, zadevo ste pripra, predstavili zelo rožnato kar zadeva korupcija, je tudi trajalo dolga leta, da so se zadeve spremenile. Težko je doseči neko kulturno spremembo na tem področju, zadeve so globoko ukorenjene. Ne moremo si nadeti rožnatih očal in uh, reči, v, marsikaj se že dosegli, tako ne bo šlo. To so tudi izkušnje iz drugih držav, ki imajo veliko korupcije. Če si pogledate, kje se uvršča Albanija, Bulgarija, in Romunija sta zdaj že na boljšem mestu kot Albanija. Mislim, da je Albanija na 61. mestu, Ruanda naprimer je tudi eh, na boljše mesto kot eh, Albanija. Albanija je trenutno na 95. mesto, kar zadeva korupcijski indeks v letu 2008, če se ne motim. In tako ne bo šlo, da zdaj. Albanijo zasujemo z, z komplimenti, ne bo v redu. Boj proti korupciji je zelo pomembno, korupcija je del kulture in trenutno to problematiko še podcenjuje Albanija. Zato bi si želel zadeve eh, formulirati nekoliko drugače, kajti drugače bomo dobili svet kandidatko za pristop, ki bo tukaj dokaj širokogrudna in. Imeli bomo težave kot pri Bolgariji in Romuniji, morda pa tudi z, pri Hrvaški, ki bo kmalo pristopila Evropske unije. Pristop je končni cilj vseh teh držav. In če bomo na korupcijo gledali skozi rožna točala, potem to ne bo v redu. Pomembno je tudi dejstvo, da Albanci od leta 1992, da so člani islamske konference. Organizacije islamske konference. IOC. Članice v tej organizaciji pravijo, da je treba pravice ženskim otrokom omejiti z šarijo. To je velik problem znotraj islamskega sveta. Albanija je predvsem islamska država in tudi članica JOC-a. In prav tega si ne želimo v Evropi, želimo si, da bi potencijalna članica Evropske unije, članica islamske konference. In to bi si morali bolj natančno pogledati, gospod poročevalec. kaj je bilo dogovorjeno glede šariatskega prava in ustreznih zakonov. To bo treba podrobno pregledati. To ne sodi k članstvu v Evropski uniji. Kot eh, Romun eh, bi vam želel odgovoriti, ampak ker sem tukaj predsedujoči, tega ne bom storil. Gospod Salafrakos. Gospod predsedujoči, bolj ko sem star, bolj si skušam najti ravnovesje, da bi našel razumevanje in bi hkrati realističen. Veliko poročil, ki jih pišemo o teh državah, ki se želijo pridružiti EU, želijo razumeti te države, saj vsaka država Bi morali imeti priložnost, svoje mesto pod soncem. In seveda želimo dati ljudem priložnost, vendar moramo biti realistični. In kaj kaže realna situacija? Albanija ima brezposelnost 33 odstotkov visoko, ima šipko gospodarstvo, je država ki nima nekega posebnega gospodarskega modela. Hkrati moramo priznati dejstvo, da je Albanija država na Balkanu in, če predsedujoče, rekli ste, da ste Romuni in zato veste, da je Balkan. Na, da, da je to najbolj brevna regija na jugu, vi ste iz Romunije in na neki točki je bila Romunija tudi v takšnem položaju ko smo lahko to za njo rekli. Grčija je bila tudi na nekem točki najbolj razvita država na Balkanih. Imeli smo, bili smo edina država s parlamentom v odločnem obdobju. Skratka, druge države so začele s tem malce kasneje, zato moramo biti bolj uh, Eh, razumevajoči, vendar moramo biti vseeno realistični, moramo pomagati tem ljudem. Albanci so šli preko mrsičesa, imeli so zelo strok režim, verjetno enega najtežjih režimov pod hođo. Zato jim moramo dati priložnost, ljudem moramo dati priložnost, zato da lahko uživajo bogatstvo, ki ga mi imamo. Zato moramo razumeti vlogo, ki jo je odigrala Grčija. Poročilo o Albaniji je nekaj, glede česar moramo vsi razmisliti in o vlogi, ki jo je odigrala Grčija. Grčija je trdnjava Zahoda v tej regiji, spodbujala je demokracijo in je veliko investirala v Albanijo. Grčija ima trenutno precej težav, soočamo se s krizo, na katero so tudi vplivali sosednje države. In morda nima dovolj evropske eh, pomoči, kot si jo zasluži. Vidim, da se ne smihate, predsedujoči, vendar mislim, da morate razumeti, kakšno Grčijo je odigrala Grčija na Balkanu. I, I lessons, but, uh... Seveda vidim, kaj želite povedati, sedaj pa bi dal besedo gospodu Hadži Gulgiju. No, Predsedujoči. Najprej bi rad čestitev svojemu kolegu. No, to običajno rečemo, vendar običajno čestitemo poročevalcu za poročilo, vendar želim reči to, da To, kar imamo pred sabo, je analiza, ki jo je pravil človek iste regije in to je zelo pomembno poudariti. Gospod Huntis pozna situacijo, bil je v Albaniji, srečal se je številnimi osebami in je uporabil vse te informacije za to, da je pripravil to poročilo. Pomembno je, da poznamo geografijo in zgodovino te države. Moramo se zavedati realnosti. Nekateri ste dejali, da je Albanija dosegla napredek. Seveda, da je. Vendar ali to pomeni, da je, da, je, da je vse v redu? Ali je vse v redu, če opozicija ne gre v parlament in ga bojkotira? Mislim, da s tem pretiravamo. Če želimo pomagati Albaniji, potem moramo zagotoviti da upoštevamo dejanske dimenzije težav. Ne smemo jih seveda pretiravati, vendar tudi ne smemo zadev podcenjevati. In mislim, da je gospod Huntis opravil odlično delo, skuša biti realističen. Ne smemo se pustiti zapeljati, saj nam bo to škodovalo. Gospod Huntis pravi, da ne smemo dajati izjav, ki bi lahko privedle do nadaljnih zapletov v Albaniji tisti, ki poznajo Albanijo in regijo, vedo, da izjave, ki jih dajo zahodne demokra de demokracije, včasih ljudi uh, privedejo na napačna pota. Včasih takšne izjave potem tam zlorabijo. In to na vse zadnje škodi tistim, ki so dali te izjave. Torej, uh, To nam ne bo pomagalo, da bi dosegli svoje cilje. Še nekaj glede jedrske energije. Strinjam se s kolegom iz zelene stranke in tudi strinjam se z gospodom Huntisom. Jedrska energija ni obnovljiv vir energije. Jedrska energija predstavlja veliko nevarnosti za človeško vrsto ne govorim le o jedrski energiji za civilne namene. No, vsi se zavedamo, da je tudi civilno orožje zelo nevarno, vendar tudi jedrska energija v civilne namene je zelo nevarna. In Evropa mora biti zgled, moramo zmanjšati jedrsko energijo, ne pa da še povečujemo zmogljivosti za pridobivanje jedrske energije, sploh pa tega res ne smemo imenovati obnovljiv vir energije. Številni kolegi imajo zelo močna stališča le tega mnenja, vendar naj jim povem naslednje. Vaše stališče vam ne bo pomagalo, da bi dosegli svoje cilje. Spod Pier Mirel. Thank you, um, thank you. Hvala, predsedujoči. Hvala gospodu Huntisu za njegovo zelo dobro poročilo. Mi se strinjamo z njim glede. Glede pravne situacije v Albaniji, politična situacija gotovo zavira določene reforme in zlasti proces evropske integracije. Eden ključnih elementov za izpolnjevanje kopenhagenskih kriterijev je to, da demokratične institucije lahko učinkovito delujejo. To pa v Albaniji ni več tako že devet mesecev, ko parlament ne deluje pravilno. In to moramo upoštevati, ko oblikujemo svoje mnenje o albanski kandidaturi za članstvo. To sporočilo smo prenesli glavnim albanskim voditeljem komisar File jim je to marca sporočil. To je tudi lekcija iz prejšnjih pristopnih pogajanj. In sicer, da, se, da je potreben močen uh, političen konsens v državi kandidatki. To je eden ključnih ciljev, to je pomembno za sprejemanje odločitev na tej poti na poti evropske integracije. Država ne more zares napredovati, če tega ni. In so le eh, nadaljne težave. Skratka, sporočilo komisije Albanije je bil zelo jasen. Demokratski dialog mora potekati v parlamentu, ne pa na cesti. To je posem jasno in s tem se vsekako strinjamo. Sedaj, po devetih mesecih nedelujočega parlamenta, večina in opozicija si morata prizadevati, zato da bi našli eh, rešitev, zato da se lahko vrneta k konstruktivnemu političnemu dialogu. Najbolje je najti rešitev tako, da se spoštuje ustava, poleg tega je pa tudi potrebna transparentnost. In še zadnja točka. Po zadnjih volitvah je ODHR izdal poročilo, v katerem so zapisali, da še obstajajo odločene pomankljivosti. In te pomankljivosti je treba eh, kratko eh, eh, ne mudoma odpraviti, še posebej pa pred lokalnimi volitvami, ki bodo prihodne leto. No, še nekaj pozitivnega država je dejansko dosegla precejšen napredek v postopku liberalizacije vizumskega režima, tako da je uspela uh, izpolniti skoraj vse kriterije, no nekaj stvari je še odprtih. Odboru Libe smo včeraj predstavili svojo oceno pa tudi svetu v ponedeljek in predlog komisije bo sedaj, eh, torej ga bomo pripravili v prihodnih tednih. Še nekaj, kar je podaril gospod Kuntis v svojem poročilu, je stanje pravosodja in da je treba imeti reformo, strategijo za reformo pravosodja. To je tudi nekaj, če smo se naučili že iz prejšnjih eh, pristopnih pogajanj. Pravosodje je ključni sektor za pristop. To je nujno za državljane, za upravne eh, osebe, pa tudi za učinkovit boj proti korupciji in organiziranem kriminalu. No, tu mora Albanija še marsikaj storiti. No, seveda pa mora tudi storiti veliko proti korupciji in organiziranem kriminalu to je nekaj, kar je zelo pomembno in mi si vsekakor želimo uh, strogo izvajanje zakonodaje, ki so jo sprejeli. Želimo si dejanske rezultate, opremljive rezultate, ki bodo sledili reformam, ki so se jih zadali. Eh, reforma javne uprave je tudi zelo pomembna, tako piše tudi v poročilu. To je pomembno za modernizacijo Albanije, pa tudi za napredovanje po poti evropskih integracij. Mi verjamemo tudi v svobodo medijev, tu je treba še marsikaj postoriti. Obsodili smo napade na novinarje, grožnje novinarjem, tu je treba še marsikaj storiti. Prav tako je treba še marsikaj storiti glede sindikatov. No, sedaj nimamo dovolj časa, da bi govorili o tem, vendar sindikati ne opravljajo naloge, ki bi jo morali odigrati. In sicer tu je treba še omeniti zakon, ki je nacionaliziral njihovo lasnino. No, sicer je ta zakon sedaj bil razglašen za, za protivstavnega, no bomo videli, kaj se bo zgodilo glede tega. Potem je še vprašanje eh, pravic žensk in otrok. Tu je že bilo marsikaj storjenega, vendar je potrebno še marsikaj storiti, zlasti, ko gre za uh, nasilje v družini in zlasti, ko gre za trgovino z ljudmi. No, tu je še potem pozitiv napredek, ki je bil sprejet uh, glede ukrepov za, pro, proti diskriminaciji. Tu gre zlasti za boj proti diskriminaciji mašin, no tu moramo biti še videti, če bo dejansko prišlo do dejanskega izvanja te zakonodaje. No, še nekaj glede gospodarstva. Tu je seveda potrebno storiti še marsikatero strukturno spremembo. V Albaniji je veliko sive ekonomije, vendar kljub krizi pa je njihova napoved za prihodnje dve leti zelo dobra. In sam bi si želel, če bi imele tudi države članice podobno gospodarsko rast kot Albanija. S tem, to se lahko strinja z gospodom Rovčekom. Moramo priznati pozitivno vlogo, ki jo Albanija igra v regiji. To je zaenkrat vse z moje strani. To so torej glavne stvari, ki sem želel predstaviti. Hvala. Pač, eh, Hvala gospod Mirel. Sedaj pa gospod Huntis. Zaključite. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala vsem kolegom, ki so se oglasili, ki so prebrali moj dokument in ki so imeli določene komentarje. To se mi zdi zelo koristno. Določeni komentarji bodo seveda posodobili to, kar pravim v poročilu. Vsaj, ko sem zapisal osnotek poročila, se nekateri stvari nisem in nisem poznal, nisem vedel, da obstaja oziroma eh, nisem bil o tem obveščen. Recimo to, da so vrnili v, v vprašalnik, nisem poznal. Uh, situacij glede liberalizacije vizumskega režima in tako naprej. Hvala, saj s tem res aktualizirate moje poročilo. In še nekaj splošnih komentarjev glede tega, ali je to poročilo bolj pozitivno kot prejšnja. Sveda je pomembno spodbujati albansko družbo, da naredi Eh, korake v pravo smer. To lahko tudi zapišemo v poročilu, vendar to poročilo je moralo biti kratko. Na osnovi svojih obiskov in na osnovi informacij, ki sem dobil od drugih, sem nekako začrtal velikost težav. Moramo se zavedati velikosti težav. In poleg tega moramo albanskim oblastem povedati, da morajo rešiti določene resne težave. Moramo izpomniti, da se morajo spopasti s tem izzivom in najti rešitev iz svoje situacije, da bodo izšli iz slepe ulice, v kateri so se znašli. Ne smemo lepševati stvari. morda so nekateri komentarji zelo strogi, vendar mislim, da so objektivni. Moramo preučiti, kako lahko EU pomaga tudi drugim sosednjim državam glede teh težav. Potem je tu vprašanje registracije otrok. Otroci, ki se rodijo, niso vedno registrirani. Nekateri otroci se rodijo v bolnicah, nekateri se ne, nekateri se rodijo v drugih državah, ne v Albaniji in te druge države tudi morajo pomagati pri tem pri teh težavah. Nekateri Albanci se recimo tudi rodijo v moji državi, v Grči. Skratka, to je težava, ki jo je treba rešiti. Torej, treba je zagotoviti, da se otroci v brojstvu popišajo. Slišali smo, kaj pravita dve glavni politični stranki in mislim, da sta ti dve stranki odgovorni za to politično uh, slepo ulico, v kateri sta se znašli. Ti dve stranki sta si izmenjavali oblast tekom zadnjih let. Naj povem, da sem se srečal v Albaniji z političnimi strankami, z civilno družbo in zdi se, da dejansko. Uh, obstajajo določene težave glede volilnega sistema in to so rekli tudi drugi, ne zgolj predstavniki obeh glavnih strank. Moramo biti odgovorni, ne le da podpiramo politične stranke, ki, ki uh, pač so nam politično blizu. Moramo nakazati, za kakšno težavo gre in moramo ponavljati dejstvo, da parlament ne deluje tako, kot bi moral in da mora začeti normalno delati. Ustavo je treba spoštovati. Vendar ne vem, ne vem kako, ne morem reči, kako to rešiti, moramo pa jim rešiti, naj to rešijo. Še nekaj glede gospodarstva. Tu bi morda lahko nekaj spremenili, vendar moram reči, da imam določene pridržke glede ekonomskih oziroma gospodarskih razmer v Albaniji. Nekateri kolegi pravijo, da ima Albanija visoko oziroma relativno visoko gospodarsko rast kljub krizi, vendar pogledajte Grčijo če bi se gledali grške statistike pred dvema letoma, pred desetimi leti, takrat smo imeli najvišjo gospodarsko rast v celotni EU. Vendar to je bila namišljena gospodarska rast, to ni bila dejanska gospodarska rast, to ni bilo neke osnove. No, morda sem bil res malce prestrok in morda bi lahko tudi zapisal nekaj o tem, da Albanija dejansko je dosegla določen napredek. To bi lahko nekam ustavil v besedilo. Vendar vseeno, če ne bodo sprejeli eh, konkretnih ukrepov, lahko imajo težave. Zato bom nekam zapisal, da so potrebni še določeni ukrepi. Morda bom zapisal, da bi lahko kriza kasneje vplivala na, planjo, če, na Albanijo, čeprav si tega uh, ne želim. Sveda je težava tudi brezposelnost v Albaniji, No, še nekaj glede energije. Albanija sedaj obravnava to vprašanje in obnovljivi veri energije bi morali biti za njo prioriteta. Kar pa zadeva jedrsko energijo, naj povem naslednje. Prihajam z Balkana. Na, na, na Balkanu se je marsikaj pretrpelo imamo še številne nezaceljene rane in nova jedrska energija gotovo ne bi zboljšala uh, odnosov in varnosti v širši regiji. Imamo gibanje, ki se imenuje Balkan brez jedrske energije. Morda bi nam oni lahko pomagali pri tem vprašanju. Naj še enkrat ponovim to, kar sem povedal že prej. Vprašanje energije je zelo pomembno. To je za enkrat vse. Bom pa seveda poskušal vključiti vaše komentarje in predloge sprememb, ki jih boste poslali. Sodeloval bom tudi z pročevalci v senci in bom skušal izboljšati to besedilo. Danes se prvič o tem poročilu pogovarjamo in rok za predloge sprememb je 5. maj opovdne. Hvala vsem, ki ste sodelovali. Sedaj pa gremo naprej na naslednjo točko na dnevnem redu. Ta točka je za zaprtimi vrati. Zato prosim naše prijatelje iz komisije in sveta, da se vrnejo na sestanek za zadnjo točko na dnevnem redu. Saj pravila zahtevajo, da, postope, da postopek poteka za zaprtimi vrati.